zborov in parlamentarne delegacije. To bomo zapisali in dodali v zapisnik do sprejetja. Če ne bo nobene pripombe, bodo potem ta imenovanja potrjena. S tem gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za izjavo podpredsednika.